Dear colleagues, Dragi kolegice in kolegi, počasi bo treba začeti. Prva točka na dnevnem redu izmenjava mnen z generalnim direktorjem Falkenbergom. Govorili bomo o svežnju o odpadkih, kot veste, je s tem svežnjem o odpadkih povezana zelo dolga zgodba. Bom eh, začel govoriti kar po italijansko, ker bi rad povedal nekaj, preden začnemo z razpravo. Se opravičujem, ker govorim po italijansko, ampak eh, meni je tako veliko lažje stvari predstaviti. Par stvari bi rad povedal o sami zgodbi pri tem svežnju vse to sodi v okvir krožnega gospodarstva. Vsi dobro poznamo zgodbo in celotno zgodovino. Parlament se je začel ukvarjati s tem zakonodajnim svežnjem. Danes nas čaka tudi javna predstavitev, ki je del te poti. Vsi pa tudi veste, da je bilo ogromno govoric, ogromno nasprotujočih si mnen s komisijo pri tem svežnju. Mi kot parlament bi seveda želeli ta svežen bolj poglobljeno preučiti, še naprej želimo na tem delati. Od samega začetka smo bili trdno odločeni glede tega, tudi kot odbor za okolje. Mi smo odločno zahtevali s pomočjo vseh instrumentov, ki jih imamo na voljo, tudi na parlamentarnih srečanjih, na srečanjih s komisijo, na srečanjih z odbori, da se ohrani ta svežen. To zadevo smo obravnavali tudi na zadnjem plenarnem zasedanju. Obravnavali smo resolucijo s tem v zvezi. Sicer nismo dosegli večine glede resolucije v celoti, Predlogi sprememb, ki so se nanašali na ta svežen, pa so bili deležni večine, kar pomeni, da v Evropskem parlamentu obstaja pripravljenost na to, da se ta tema obravnava. Na zadnjem srečanju s komisijo, tudi na plenarnem zasedanju smo o tem govorili, ko smo obravnavali delovni program, smo slišali, da komisija namerava predstaviti bolj ambiciozen predlog čeprav se je nam zdel ta predlog, ki ga imamo pred seboj, že precej ambiciozen. Zato se mi zdi, da je današnje srečanje najprej z gospodom Falkenbergom in tudi kasneje v okviru javne razprave pomemben trenutek za to, da se institucije bolj poglobljeno pogovorijo o teh vprašanjih. Zanima nas, če bi lahko podali še kakšen predlog, da bi komisija zauzela celo bolj ambiciozen pristop, kot ga je v tem zadnjem predlogu. Mi kot odbor in mi se zagotovo želimo pogovarjati o tem svežnju, celotno zadevo želimo skupaj s svetom obdelati tudi zakonodajnega vidika. Vemo, da so številni ministri na ravni sveta izrazili željo, da se ta svežen ohrani. Velika večina ministrov za okolje je predsedstvu komisije tudi poslala pismo v imenu sveta, da se ta svežen ohrani na mizi. Mi kot odbor za okolje bomo seveda z delom nadaljevali, zato se mi zdi, da je to za nas zelo pomemben trenutek v tem procesu. Predlagam, da na začetku besedo predamo kolegici Bonafé, ki je poročevalka o tem svežnju o odpadkih. Podala bo to uvodno predstavitev, upam, da jo bo uspela podati v petih minutah. Potem pa bo besedo dobil generalni direktor, gospod Falkenberg. Gospa Bonafé, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi generalnemu direktorju Falkenbergu, ker je danes z nami. Predsednik, ne bom rekla, da si ne bi želela podati nekoliko drugačne predstavitve, bolj vsebinske predstavitve o tem dosjeju. Nedvomno obstajajo v tem predlogu dobri elementi, tudi elementi, ki jih lahko bolj kritično obravnavamo. Prvič imamo na voljo metodo, enotno metodo za izračun recikliranega materijala. Potem je tu tudi opredeljen rok 2030, ko gre za odpadke, ki se odlagajo na odlagališča. Zagotovo pa je tudi nekaj kritičnih pripomp moč izreči na ta predlog. Mislim, da bi morali določene zadeve bolj poglobljeno obravnavati. Upam, da bomo to storili danes. Tudi na nas, v naslednjih tednih se bomo še o tem pogovarjali. Vse tiste Zadeve, ki ste jih sami izpostavili in ki so se dogajale v zadnjih mesecih, so privedle do nastanka tega predloga. Sami ste omenili tudi govorice, sama bi raje omenjala ozadje. Namreč parlament še danes ne razume, zakaj, iz katerega razloga se je komisija odločila, da bo ta predlog postavila na stranski tir, zakaj ga je izključila iz delovnega programa za leto 2015. Sami ste že zelo dobro predstavili stvari. Vseeno pa bi nakratko predstavila zgodovino, da bodo tudi kolegi bolje obveščeni. Če se spomnite pisma, ki ga je Juncker naslovil na komisarja Velo, v tem pismu piše, da mora oceniti, kaj se dogaja s tem sve, svežnjem, tudi na podlagi odzivov sveta in parlamenta. Komisija naj bi to vključila v svojo agendo za rast in zaposlovanje. Potem je potekala, potekalo zaslišanje komisarja Vele. Komisar je opredelil kot prednostno nalogo svojega mandata zeleno rast, krožno rast in sveženo odpadkih je sestavni del te agende. Srečali smo se tudi z podpredsednikom komisije Timmermansom, obiskal nas je na plenarnem zasedanju, rekel je, da bo ta predlog umaknen. Rekel je tudi, da bodo do leta 2015 predstavili bolj ambiciozen predlog. Citiram podpredsednika komisije. Rekel je, da bodo predstavili predlog, s katerim se bo ta krok zaključil. Strinjam se s komisijo, ki pravi, da je treba več vlagati v rast in zaposlovanje, strinjam se tudi z naložbenim načrtom Junckerja, ampak vseeno na voljo imamo oceno učinka. Direktor Falkenberg to zagotovo dobro pozna, če navedem zgolj nekaj gospodarskih podatkov. Tu govorimo o 100 tisočih predvidenih delovnih mestih, potem še 2 milijona dodatnih delovnih mest v okviru celotnega svežnja tudi BDP se naj bi povečal za en odstotek zaradi tega svežnja o krožnem gospodarstvu. Potem bomo privrčevali tudi na surovinah, nekje med 10 in 40 odstotkov naj bi privrčevali pri surovinah, tako piše v tem dokumentu. Predlog je sicer dovolj ambiciozen, ampak sprašujem vas, pa tudi direktorja Falkenberga, kaj to pomeni, da je ta predlog bolj ambiciozen? Ali to pomeni, da bomo zaradi večje ambicioznosti povečali te številke, ki sem jih ravno kar navedla? Če ja, odlično. Ali to pomeni, da bomo obravnavali tudi druga vprašanja, ki se nanašajo zgolj na odpadke? Če to drži, super, ampak sprašujem se, kaj lahko storimo do leta 2015? Komisija je rekla, da bo leta 2015 predstavila nov predlog. Kaj, če bomo dodali nove elemente, ali bomo ta rok potem spoštovali, ali bomo storili še korak nazaj? V tem primeru se mi zdi, bi se stvari zapletle. Če bolj ambiciozen predlog pomeni tudi to, da se bodo povičali cilji. Prav bomo kot parlament delali na tem. Zato se sprašujem, zakaj ste potem umaknili ta predlog, zakaj ne bi že jutri vsi skupaj začeli delati na tem, da dosežemo zastavljene cilje. Tako, nekoliko sem zbegana glede vsega tega, pa še nekaj bi rada povedala. Komisija je podala predlog pred šestimi meseci. Razumem, da je sedaj na voljo tudi nova komisija, ki ima jasno opredeljen mandat. Tudi svet je jasno povedal, da ne želi, da komisija omakne ta predlog. Tudi Evropski parlament se je na zadnjem plenarnem zasedanju zelo jasno izrekel o programu. Resolucija ni bila sprejeta, kar ste že sami rekli, predsednik. Dosegli pa smo veliko večino pri predlogih sprememb, ki so se nanašali na to, naj komisija ne umakne tega predloga. No, skoraj da sem že izčrpala dodeljen čas za govor, ne bom ponavljala besed, ki jih je izrekel minister, včeraj minister za okolje iz Latvije. Skratka, po naravi sem optimistična, sem iz države, v kateri se je optimizem rodil. Danes bomo analizirali vse tisto, kar bomo slišali. Tudi direktorja Falkenberga bomo danes seveda še kaj vprašali, marca pa bo tako ali tako predstavil nov predlog. Hvala lepa. Besedo, kar predajam generalnemu direktorju Falkenbergu, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste organizirali to srečanje. Hvala lepa, da ste me povabili. Res je, da ko sem prejel to vabilo v začetku decembra, sem imel podoben vtis kot Simona Bonafé. Namreč, da se bomo pogovarjali o podrobnostih, o vsebinskih zadevah, ki jih je komisija s tem predlogom predstavila. Od takrat pa je nastalo nekaj sprememb. Komisija, nova komisija se je namreč odločila, da tega predloga ne bo več obravnavala v prihodnje, vsaj ne v taki obliki, kot je bil predlog predstavljen. Zato komisija skuša sedaj najti najboljši način, kako preko zakonodajnih ukrepov lahko Evropa stori korak naprej pri krožnem gospodarstvu. Kako lahko čim bolje prispeva k rasti k temu zagonu za rast, ki si ga komisija tako zelo močno želi videti v vseh 28 državah Evropske unije. Kot je rekla že pročevalka Simona Bonafe, pa tudi vi ste to omenili, komisija je sprejela odločitev s tem v zvezi, je pa rekla komisija tudi to, da bo dokončno odločitev formalno podala potem, ko se bo posvetovala z svetom in parlamentom. Mi smo zelo skrbno spremljali razpravo v parlamentu. Ugotovili smo, da resolucija o delovnem programu komisije ni bila sprejeta. Razprave smo spremljali, pribeležili smo si številna zelo jasna stališča. Vi ste podprli krožno gospodarstvo, zauzemate se za boljše ravnanje z odpadki v Evropski uniji. Tudi mi nadaljujemo z podobnimi razpravami s svetom. formalno odločitev pa naj bi komisija podala nekje februarja. Obe instituciji, parlament in svet, sta seveda vključena v razpravo z komisijo in nekje do februarja naj bi se te razprave zaključile. Komisija je sicer res rekla, da namerava predlog umakniti, vseeno pa je podarila tudi to, da bo ponovno predložila bolj celovit, bolj ambiciozen predlog še v letošnjem letu, torej v letu 2015. Mislim, da je to zelo jasen znak, ki kaže na to, da je komisija vzela na znanje stališča, ki so se izrazila v razpravi v parlamentu. Je pa to seveda skladno z celovito strategijo za rast, ki jo je predstavila komisija. Zakaj smo zauzeli nov pristop? Težko bi vam podrobno opredelil, kakšen bo ta nov predlog. Delo na novem predlogu se je pravkar začelo. Vseeno pa obstaja nekaj pist, obstaja nekaj problematičnih področji, nekaj šibkosti pri tem predlogu. Že v prvih razpravah v svetu so nas na to opozorili na ravni delovnih skupin, potem isto smo slišali tudi na svetu za okolje. Kar nekaj pripomb so podali tudi člani parlamenta. Krožno gospodarstvo smo obravnavali, podali smo tudi nov zakonodajni predlog, ker želimo spremeniti staro zakonodajo z področja ravnanja z odpadki. Obstoječo zakonodajo je treba pregledati. Mi smo se osredotočili predvsem na te preglede v smislu, kako bi lahko obstoječo zakonodajo izboljšali, jo naredili bolj ambiciozno, ali je moč cilje, ki so tam zapisani, še podaljšati ali kakorkoli spremeniti, zato da bi zagotovili vse naložbe, ki jih potrebujemo. Če želimo vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, če želimo vzpostaviti ustrezne obrate za obdelavo odpadkov, da ne bomo ogromnih količin odpadkov odlagali na odlagališča. 2,5 milijarde ton odpadkov se vsako leto odloži na odlagališča v Evropi. Zato bi morali najti nek način, kako bolje razreševati ta vprašanja. V tem novem predlogu je komisija že nakazala, da bi si želela zauzeti pristop do celovitega krožnega gospodarstva. Ta konkretni predlog se nanaša zgolj na svežen o odpadkih, ki je del krožnega gospodarstva. Vemo, da bomo tudi področje recikliranja precej poenostavili, predvsem na podlagi tega, kako se proizvodi obde, proizvajajo, predstavljajo, kako lahko recimo uporabimo tudi svoje znanje o toksičnih snovih v fazi recikliranja. Pomembno je, iz kakšnih sestavin in surovin so izdelani proizvodi. Želimo uporabiti vse znanje, ki ga imamo, zato da ne bi nastali kakršnikoli tehnični zapleti. Dobro je, da na podlagi recikliranja pridobimo kakovostne surovine iz drugega kroga. Gre za visoko kakovostne sekundarne surovine, za katere želimo, da bi bile tako dobre kot primarne surovine. To je naš končni cilj. Celotno krožno gospodarstvo smo analizirali z vidika učinkovitosti pri uporabi virov. Ugotovili smo, da ima naš planet določene omejitve, ko gre za vire, če želimo ohraniti kakovost življenja, če želimo na milijarde ljudi v svetu v razvoju premakniti iz trenutnih življenskih okoliščin, v katerih se nahajajo, bomo morali bolje uporabljati surovine, tudi naravni kapital, ki ga imamo. To je naš cilj, Nova komisija namerava s tem predlogom predstaviti nekaj novega. Ta predlog bo na novo zamišljen, upošteval bo tudi zahteve z področja sprejemanja boljše zakonodaje, potem upošteval bo tudi načelo subsidijarnosti, kako lahko v Evropi storimo korak naprej, da ne bomo zgolj sprejemali zakonodaje, temveč poskrbeli za to, da se bo zakonodaja tudi v celoti izvajala. Pokriti je treba tudi vse naložbene potrebe. Tudi ko bomo začeli na novo razmišljati o tem, kako spremeniti predloge, ki jih je podala Barosova komisija, bomo vključili določene projekte z področja okoljske infrastrukture. Te projekte bi lahko financirali tudi z tem Junkerjevim naložbenim načrtom oziroma pobudo. Zelo hitro smo predstavili nove zamisli o tem, kako bi v Evropski uniji lahko zagotovili dodatne naložbene sklade in sredstva. Obravnavamo tudi vsa tista področja in projekte, za katere mislimo, da bi morali biti financirani iz tega novega naložbenega sklada. In v tem kontekstu gledamo tudi na krožno gospodarstvo. Želimo postaviti boljše obrate za ravnanje z odpadki. S tem predlogom želimo predvsem začrtati pot naprej, želimo postaviti jasno časovnico. Želimo si, da bi vse na koncu se upadalo na čim bolj učinkovit način. To je naša namera. V tem trenutku vam lahko o vsem tem povem zgolj to. Že prej sem povedal, da ne morem podrobno predstaviti alternativnih predlogov, zato ker se na teh alternativnih predlogih še dela. Skušal sem vam zgolj ponazoriti smer, v katero gremo, da boste stvari bolje razumeli. Komisija bo sedaj hitro začela delati na tem. Lahko zgolj še enkrat ponovim, da je komisija sprejela zavezo, da bo spremenjen predlog na mizi sveta in parlamenta še v letošnjem letu. Hvala. Grazie, grazie. Hvala lepa za to predstavitev. Preden začnemo z razpravo, preden boste koordinatorji zastavili vprašanja, bi rad še sam podal krajšo pripombo, gospod direktor. Ko sem vas poslušal, sem dobil občutek, da bi hodili po žrjavici. Kot da ste z precejšno težavo upravičili drugačno ravnanje komisije pri tem predlogu. In v vseh knjigah o logiki piše, da če sprejmeš odločitev in jo potem spremeniš, mora biti tu nek razlog. In tega razloga sam še vedno ne razumem, zakaj je komisija spremenila svojo odločitev. Vsi bi si želeli razumeti, zakaj je prišlo do te spremembe. ne razumem, zakaj je komisija želela spremeniti ta predlog. Očitno je v tem predlogu nekaj, kar komisiji ni všeč in zaradi tega želi ta predlog spremeniti. Nas zanima, kaj je tisto, kar komisiji ni všeč. Prej ste sicer rekli, sprejmanje boljše zakonodaje, nov predlog, bolj ambiciozen predlog. Zdaj bomo isto vprašali tudi komisarja in podpredsednika, ko boste prišli na obisk v odbor. Vendar bi naš odbor resnično želel razumeti, zakaj, iz katerih razlogov je komisija sprejela drugačno odločitev. Lahko se bomo s temi razlogi strinjali, lahko pa se z njimi tudi ne bomo strinjali. Začnemo z razpravo. Besedo najprej dobijo koordinatorji oziroma predstavniki koordinatorjev. Karl Heinz Florence prvi. Also ich fühle mich im Moment sehr unwohl im Hvala lepa. Trenutno se slabo počutim v svoji koži, ker moram eh, kritizirati visokega evropskega uradnika in to ne počnem rad. Eh, slišal sem eh, ta rek eh, obupali bomo šele, ko bomo povoženi. To naj si zapomnijo ti uradniki. Želim povedati, da sem zelo nezadovoljen, ker komisarja danes ni tukaj. Ne morem se spomniti nobenega dosjeja, ki bi bil tako zelo sporen v svetu ali v komisiji. Kje je sedaj ta gospod? Vse dobro plača, naj pride sem. Če bi delal v eh, nekem zasebnem podjetju in če ne bi bilo šefa danes tukaj, potem bi bil ta šef danes odpuščen. On bi moral pojasniti, zakaj smo sedaj eh, v takšni zagati. Um, strinjam se za vsemi vsebinskimi argumenti. Če bi morali dobiti bolj ambiciozen predlog strani komisiji Torej trdijo, da bodo pripravili v komisiji bolj ambiciozen eh, predlog. Komisija se štiri leta že ukvarja s tem na podlagi raznih študij in predlog. Eh, posvetovanji z strokovnjaki, pa ni naredila ničesa, sedaj pa bi naj v enem letu ne vem kaj spremenila. In zato bom sedaj tukaj popolnoma odkrit. Mi smo direktno izvoljeni poslanci, ki želimo opraviti svoje delo in nujno moramo delati naprej na tem dosjeju. Parlament. Uh, obravnava ta dosje in zanima me, če komisija spoh ima pravno podlago za to, da, se, da želi sedaj ta dosje umakniti. Kako bo komisar to pojasnil, kako bo to odstranil iz eh, parlamenta? Parlament o tem že razpravlja, mi bomo še naprej se ukvarjali z tem dosjejem in eh, pomagali bomo tudi izboljšati to poročilo. No, seveda so nekatera so nekateri odstavki nekoliko bolj sporni. Ne moremo primerjati recimo stanja ravnanja z odpadki v Bolgariji in pa v Avstriji. Tu obstajajo velike razlike tega, nihče ne taji, ampak nočem več razlik med Nemčijo in Francijo in Nemčijo in Italijo. Dovolj dolgo smo tukaj v Evropski uniji, pa ničesar ne naredijo. Ne smemo se več krivati in uh, končno povedati komisiji to, kar ji gre. Moram povedati tudi to, da se je vzdušje precej spremenilo po novem načinu izvolitve komisarjev. Lahko smo izbirali med vodilnimi kandidati, In v Evropi je bilo veliko močnih eh, lobijov, ki so pritisnili na določene dele industrije. Eh, zato bi nujno moral. komisar priti sem in tukaj zastopati svoja stališča. No, jaz pa bom zdaj vzel kakšno pomirjevalo, da se bom malo umiril. Kolega Demesmaker. Hvala, Karl Heinz. Kolega Demesmaker. Voorzitter, ik zal eh, Nederlands eh, spreken. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, bom govoril kar po nizozemsko. Gospod Falkenberg. Sem poročevalec v Senci in bi vas rad tudi prisrčno pozdravil v tem odboru. Uh, Hvala lepa za vsa ta pojasnila. Vendar le moram reči, da sem dobil občutek, da nam niste uspeli natančno obrazložiti, kakšne namere pravzaprav ima komisija. Tako da bi se kar strinjal s tem, kar je povedal kolega Florence. Flandrija je regija, od kodr prihajam, tu sem bil izvoljen. Ko gre za recikliranje odpadkov, smo pri nas pravzaprav pionirji. Smo izjemno dobri in imamo tudi dovolj izkušenj na tem področju, tako da se bomo znali soočiti s številnimi izzivi, ki nam pretijo. Če obstaja še kakršen koli dvom morda glede tega, kakšno je mnenje parlamenta, kakšne namere ima, ali je dovolj prepričan v ta svežen ali ne. Mislim, da ni nobenega dvoma. Saj ste videli, kako je potekalo glasovanje o predlogih sprememb, ki so se nanašali na ta svežen. Parlament podpira ta svežen, parlament podpira krožno gospodarstvo. Ne bom ponavljal vseh razlogov, zakaj je temu tako. Se pa strinjam s kolegom Florencom, ki je rekel, da obstajajo zelo dobri razlogi, zakaj bi morali ta svežen obravnavati. Razlogi, zaradi katerih je komisija umaknila ta predlog, pa niso niti najmanj jasni. Niti ne vemo, zakaj se je komisija pravzaprav odločila, ali nameravate predstaviti bolj konkreten predlog, bolj ambiciozen predlog, ali želite predstaviti predlog, ki bo manj zahteven, zlasti za tiste države, ki izhajajo iz morda nekoliko bolj negativnega izhodišča. Ta svežen je povsem drugačen od prejšnjega svežnja. Gre za nov svežen. Zanima me, kaj namerava komisija storiti s tem predlogom do konca leta. Če povzamem, razmere so zelo nejasne. Nam res ni razumljivo, kaj se s tem dogaja. Mi želimo delati še naprej na podlagi trenutnega predloga. Zagotovo je moč ta predlog še izboljšati, vendar smo mi pripravljeni delati na tem. Poleg tega imamo v parlamentu ogromno izkušenj s tem. Resnično si želimo delati še naprej na tem, tako da bi vas sam tudi 4. marca povabil na dogodek, ki ga organiziramo vas in vaše kolege. Namreč V Antwerpnu bomo predstavili najboljše izkušnje na področju krožnega gospodarstva. Mislim, da bi morali predvsem pokazati, kakšno dodano vrednost lahko prinese ta svežen z vidika okolja, z vidika gospodarstva. Seveda bi tudi komisar moral biti tu. Bi pa res še enkrat vse prisrčno povabil na prej omenjeni dogodek, tako vas kot komisarjo, kot vse vaše kolege. Zaključim pa naj z besedami, da se strinjam s tem, kar je povedal Karl Heinz Florenc. Obžalovanja vredno je, da ni danes komisarja tu, zato da bi odgovarjal na naše vprašanja. Najlepša hvala, gospa Konečna. Dziękuję, pane uh, předsedo. Dovolte mi. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. želel bi spregovoriti v imenu svojih eh, kolegov. Sicer nisem poročevalka v uh, senci za ta dosje, ampak kolega, ki je, se upravičuje uh, eh, zaradi svoje odsotnosti in, je me, in me je prosil, da ne spregovorim tudi v njegovem imenu. Vsi se strinjamo, da je omik tega zakonodajnega sveža nerazumljiv. In poleg tega, da je nerazumljiv, se tega ne znamo razložiti, zakaj je do tega prišlo. Predstavnik komisije je povedal, da je namen komisije, da pripravi bolj ambiciozen predlog še do konca eh, letošnjega leta. Eh, to mi razumemo kot, da bodo pač ambicije v novem svežnju malce nižje. Mislim, da niste pa samo odkriti z nami. Pravite, da želite izboljšati svežen, ampak eh, ne vem, vedenje komisije mislim, da jasno kaže na to, da, bo, eh, da bodo ambicije v novem svežnju nižje. Ta svežen je bil predlagan v sklopu sedmega okvirnega programa za okolje in kot tak je zavezujoč. Ne želimo eh, siliti komisijo v karkoli, ampak te obveznosti smo sprejeli v okviru sedmega okvirnega programa in to zdaj je zavezujoče. In, uh, To želimo doseči mi kot člani parlamenta in ne vem, zakaj je zdaj komisija obrala drugačen pristop. Ta dosje pa mimo grede podpira ne samo parlament, ampak tudi svet in vsi državljani, ki, um, za katere je zelo pomembno, kako bomo ravnali z odpadki v Evropi. Dosežen je bil konsens, zdaj pa smo kot da bi pozabili na ta konsens. Torej v, svoj, v imenu svoje uh, um, politične skupine bi želela jasno povedati, da umik tega svežnja za nas ni sprejemljiv. Ni sprejemljivo tudi to, da bi spremiljali ta svežnja in ga ponovno dali v obravnavo, saj bi to pomenilo, da bo vse delo gospoda Potočnika šlo v nič. S številnimi strokovnjaki, z predstavniki, z predstavniki javnosti in z raziskovalci smo se posvetovali, glede, te, glede tega doseja. Zdaj pa bo komisija predlagala nekaj, glede česar se mi verjetno ne bomo mogli strinjati. Ta svežen je po našem mnenju bil dober in mislim, da mora komisija to prepoznati, to razumeti. Če tega ne bo storila, bo izgubila predostojnost ne samo v parlamentu, ampak tudi v javnosti med našimi državljani ki so se strinjali s tem svežnjem. Mislim, da je bil dosežena izjemno visoka stopnja konsenza. Tu moramo stopati zelo previdni, zato ker je to zelo občutljiva zadeva in tega ne smemo pocenjevati. Najlepša hvala, gospod Jan. Gerbandi. And uh, apologies for being slightly late. My train had a uh, delay. Hvala, se opravičujem, ker sem zamudil. Vlak je imel zamudo. Gospod uh, predsednik, Še vedno ne vem točno, kako namerava ukrepati komisija v zvezi s tem svežnjem o odpadkih in glede krožnega gospodarstva nasploh. Že na samem začetku te razprave, že takrat, ko smo dobili govorice tule v parlamentu, čež da bodo ta svežen umaknili, se mi je zdelo, da ni nikakršnih pametnih razlogov in tudi komisija ni bila pripravljena razložiti, Zakaj namerava storiti to? In odkrito povedano, nisem slišal nobene dobre razlage. Niti enega relevantnega argumenta nisem slišal, zakaj bi umaknili ta uh, svežen. V skupini liberalcev je to poskušal razložiti komisar Timmermans. Ampak nismo slišali niti enega dobrega argumenta. Omenjeno je krožno gospodarstvo, uh, ampak ta sveženje pokriva samo polovico tega kroga. Govoril je tudi o ponovni uporabi, ki sploh ni bila del svežnja in govoril je o nekih eh, obličnih komponentah, ki bi jih morali um, ukomponirati. In noben od nas, ki ve karkoli o tej temi, ni razumel, kaj je govoril gospod Timmermans. Pa tudi nišče drug, ki pravzaprav ni dobro razumel. In o tem je problem. Zdi se, da Evropska komisija iz političnih razlogov želi pokazati, da želi zvršiti nek napad na evropski aki um, oziroma da ga saj ne želi obogatiti in da bo to naredila se umikom tega svežnja, tega komisar Timerman sicer ni povedal na naši skupini, ampak mislim, da je to eden izmed argumentov in sicer, da ni dovolj gospodaren ta paket. Ampak, če pogledamo svežen, je jasno, da govorimo o prihrankih tam okoli 600 milijard evrov vsako leto za evropsko industrijo. Niti enega področja mislim, da ni v Evropi, kjer bi lahko uh, pričr, privrčevali toliko sredstev v EU-ju. Tako da gotovo razlog ni, da paket ni dovolj ekonomski. Ne, mislim, da bi moral biti ta svežen pravzaprav en izmed temeljev uh, eh, Junkerjevega načrta za oživitev evropskega gospodarstva. Tako da vas vse skupaj zares čudi. Zdaj mislim, da bomo samo zapravili in izgubili ogromno časa, vsaj eno leto, ampak eh, pričakujem, da bomo izgubili dve leti julija je bil ta predlog predstavljen na parlamentu in mislim, da novega predloga ne moramo pričakovati do izteka letošnjega leta, tako da bomo s tem povzročili ogromno zamudo, dveh let vsaj. In ne gre samo za to, da smo povzročili zamudo. Bojim se tudi, da zdaj, ko medresorska skupina komisije pripravlja nov predlog, da bo ta skupina hitro ugotovila, da bo zelo težko predlagati nekaj novega, kar bi bilo zelo različno od tega, kar je že bilo predlagano. Menim, da bo komisija pač obupano iskala neke nove predloge, ki bo, se bodo razlikovali od zdajšnjih predlogov, ampak samo zato, ker so ti predlogi, ker biti predloge bili novi, še ne pomeni, da bodo bolj kakovostni. Tako da bi še enkrat zares močno pozval komisijo, naj premisli še enkrat o svoji strategiji. Če v roku dveh mesecev. Če v roku dveh mesecev ponovno dajo ta predlog obravnava s manjšimi spremembami, to parlament, um, tega parlament gotovo ne bo tolmačil kot uh, nek poraz komisije. Menim pa, da bi, um, če bi se to zgubilo, če, če bi se to zgodilo, zmagali vsi pač evropski državljani in ostali. Najlepša hvala, gospod Šlik. Eh, zahvaljujem gospodine predsjedniče, dobar dan gospodine Falkenberg. Hvala lepa gospod predsjednik, lepo pozdravljeni gospod Falkenberg. Zelo žal mi je, da smo sedaj slišali, da bo ta direktiva dejansko omaknjena iz zakonodajnega postopka. Mislim, da smo zaradi tega v zadnjih letih precej časa vrgli stran. Tako Gedi za okolje, kot tudi komisar Potočnik sta ogromno dela vložila v ta svežen, zato da bi se svežen ustrezno prilagodil. Nova komisija pravzaprav s tem kaže na to, kar smo že slutili na samem začetku, namreč, da je področje okolja neke vrste črna ovca v načrtu komisije za naslednje obdobje. Ravnanje z odpadki ni zgolj vprašanje, ki bi bilo vezano na gospodarstvo, temveč tudi na varstvo okolja. Nekoliko nenavadno je, da komisija trdi, da je ta program preveč ambiciozen čeprav vsi vemo, da so države članice želele, da bi predlog ostal takšen kot je, da je dovolj ambiciozen, ker ne morejo sploh izpolnjevati ciljev, kot so predvideni v direktivi o odlaganju odpadkov. Obrazložitev, da želi komisija narediti ta predlog bolj ambiciozen, zato da se sklene uh, ta krož, to krožno gospodarstvo tudi z ekodizajnom. Ne vem, če to drži. Namreč gospod Juncker je prav direktivo o ekodizajnu izpostavil kot nekaj nekoristnega, ker zgolj obremenjuje celoten sistem. Tisto, kar bi na koncu rad povdaril, pa je, morda bom celo nekoliko preveč predrzen. Želimo, da komisija državam članicam pošle jasno sporočilo in sicer, da umik te zakonodaje ne pomeni, da ni treba izpolniti ciljev, ki so predvideni v zakonodaji. Številne države članice imajo težave z izpolnjevanjem teh ciljev, številne države ne bodo mogle prekiniti z odlaganjem odpadkov na odlagališče, kar pomeni, da se bodo morali roki za zastavljene cilje podaljšati. Hvala. Grazie, la hvala lepa, kolegica Evi. Najlepša hvala. Tudi sama se strinjam s tem, kar so povedali kolegice in kolegi. Odločitev, da se ta predlog umakne, zagotovo ni dober znak. In S tem je komisija na začetku delovanja poslala slabo sporočilo. Se strinjam s kolegicami in kolegi, ki pravijo, da bi moral komisar Vila danes odgovarjati na vprašanje našega odbora. Ogromno stroškov smo že nosili zaradi študij, zaradi ocen, zaradi ocene učinka. Vse to smo plačali z davkoplačevalskim denarjem, zato bi morali to vseeno nekoliko bolj upoštevati. Rada bi podarila tudi to, da v tem novem predlogu ni dovolj prostora za posamezne točke, ki jih bom sedaj naštela. Naprimer, ko gre za postavljanje cene, ko gre za odlaganje odpadkov, potem kaj je z načelom, onesnaževalec plača, potem obveznost ločenega zbiranja odpadkov, tudi ko gre za bio oziroma organske odpadke. To je zelo pomembno tudi z vidika obdelave odpadkov na občinski oziroma komunalni ravni. Potem je pa tu še sam model, model v smislu sežigalnic in sežiganja odpadkov. Sežigalnice na nek način požirajo odpadke, zaradi tega se količina odpadkov ne bo zmanjšala, zato bi po našem mnenju morali preveriti tudi, kaj se dogaja s tem kopičenjem odpadkov v naši družbi. Ogromno odpadkov proizvedemo kot družba in v veliki večini primerov se te odpadke sežge v sežigalnicah. S tem bi res nekaj morali storiti. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili s poročevalci v senci. Besedo pa dobi jo ostali kolegi. Prosim, da ste kratki, Matijas. Ja fasse mich gerne kurz. Ähm, Sam bom kratek. Gospod Juncker je rekel, da bomo dobili politično komisijo in to smo tudi dobili. Številni so glasovali za to komisijo. Danes se pa pritožujemo, zakaj gospe Vela ni tukaj. Lahko bi povabili tudi Catherine Day, gospoda Zelmajra, gospoda Timmermansa. Eh, vsi bi morali sedeti tu v dvorani, kajti politična odločitev je, da bi eh, uničili ta dosje. Najprej zaradi pritiska lobijev, Business Europe in pa drugi so si to želeli. Tudi oni danes sedijo v dvorani, lepo pozdravljeni. In pa moram reči, da je to izredno neprevidno, da se na tak način uh, ukvarjamo s tem dosijem, kajti zato tudi ni več investicij v Evropi. In to, da se sedaj pretvarjamo, da bomo vrnili ta dosje v komisijo, pomeni samo, da uh, se vlagatelji odločijo, da ne bodo vlagali, čeprav mi sedaj potrebujemo Eh, mislim, da bi morali tukaj resnično ošteti komisijo. Res smo jezni, da je komisija ravnala tako, kot je. To ni sodelovanje, ki bi temeljilo na zaupanju. Iz eh, vsebinskih vzrokov in zaradi vprašanja zaupanja vlagateljev je to res strel v koleno. Ne vem, če si je komisija to dobro, eh, če je komisija to dobro premislila. Žal mi je, da mora sedaj gospod Falkenberg slišati vse naše kritike, ampak on je tukaj, drugih ni. Prosim, da naše kritike preda tistim, ki skrbijo za to politično usmerjenost eh, komisije. Se pravi, to sedanje ravnanje je neprevidno, škodi nam in uh, resnično imamo veliko drugega dela, ne pa da se tukaj kregamo o tem, ali so predlogi dobri ali ne. Predloge nikoli niso popolni, ampak zato smo mi tukaj, zato je svet tukaj, da izboljšamo te predloge. Če se ne moremo dogovoriti, imamo pač na mesto ena obravnave, dve, obramen, dve obravnavi. Ampak treba je upoštevati tudi mnenja sveta in parlamenta in ta argument, da bo komisija sedaj izboljšala ta predlog, tukaj mi gre kar na smeh, slabšega argumenta, spoh ne bi mogli slišati. Eh, sedaj poleg Ukrajine in pa Palestine in vseh problemov, ki jih imamo, bo komisija se zdaj ukvarjala z odpadki. Lepo vas prosim. Prosim, da predate kritike vsi tist, vsem tistim, ki so nas pravili v ta položaj. In uh, končno moramo spet dati nekaj zagona temu dosijo. Kolega Oken, ma vi. Hvala, kolegica Oken. Prosim, na, na kratko, če ne. Uh, bomo težko izpeljali to obravnavo. Izvolite. Yeah, uh, Vprašanje imam za vas, komisija. Koga slepite? Komisar Potočnik se je leta, leta boril za to. Zdaj pa pridete sem in trdite, da želite biti bolj ambiciozni. In ravno ta komisija je okolje vzela iz seznama prioritet. Ničesar niste danes omenili, zaradi česar bi lahko pričakovali više raven ambicij. Dobro, ekodizajn, ja. Ampak veste, da se je Juncker boril proti um, zakonodajnem aktu o ekodizajnu. Proti temu se je zazemal. Tako da prosim, da ste vsaj malce bolj jasni. Zdaj tu pač igramo neko igro in mislim, da bo rezultat slab, samo slepimo se. In vi dobro veste, da so države članice kritizirale parlament, ker smo bili preveč ambiciozni. Zdaj pa komisija kar nekrat pravi, da želijo biti še bolj ambiciozni. Brez ene same besede o tem, kako bodo bolj, postali bolj ambiciozni, razen ekodizajna ampak zato boste morali <laughs> najprej spreobrniti predsednika komisije. V, na danskem imamo pregovor, da lahko morda včasih ta plemenita spretnost, da zgubite nekaj, nekaj, kar lahko reši človeštvo nasploh. Najlepša hvala, podpredsednik Poci.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 vse te argumente komisija že slišala, jih pozna. Tudi mi poznamo argumente, ki jih je komisija uporabila. In če želi politično vodstvo komisije popustiti pritiskom tistih, ki niso, ki niso inovirali, ki niso investirali v to, in če jih je strah teh rumenih kartonov, ki bi jih lahko pokazali um, nacionalni parlamenti moramo to jasno povedati. Če te analitične skupine na komisiji se ne zavedajo tega, da bo parlament glasoval za to, da želimo ohraniti ta sveženo odpadki, potem ne vem, ne vem, če lahko pričakujemo bolj ambiciozen predlog strani komisije. če se parlament spoh ne bo želel lotiti obravnave tega novega predmeta. Mislim, da je prejšnja govornica super povedala, da se moramo nehati slepiti. Naj pride sem komisar, naj jasno pove, da ga je strah pritiskov um, industrije, ki ni izpolnila svojih obveznosti. Prav tako lahko reče, da je, da je strah uh, nacionalnih parlamentov naj se pove to, namesto pa, da se slepimo tu med komisijo in parlamentom v zvezi z zakonodajo, ki jo vsi potrebujemo. Hvala, gospod Rolano. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Predlagana direktiva je pokriva področje, ki je meni zelo pri srcu. Gre za to, kako na najbolj učinkovit način uporabljati vere, ki jih črpamo v naravi in kako zagotoviti trajnostni razvoj. Ampak nikoga ne bo presenetila, če povem, da je recikliranje tudi nekaj, kar stane. Tehnično in tehnološko gledano to nekaj stane, zaradi česar imamo kar nekaj držav članic in pa lokalnih skupnosti, ki to delegirajo na zasebna podjetja, recikliranje torej. Uh, Prav tako pa imamo tu še organizacijske stroške, ki bodo nastali zaradi krožnega gospodarstva. Imamo ogromno standardov, ki, bo, ki bodo morali spoštovati podjetja in pa lokalne skupnosti, kar bo pomenilo tudi določene proračunske posledice. Imamo tudi druge zahteve glede prevoza, glede skladiščenja in tako naprej, torej nove, nove investicije bo to pomenilo, ampak vzpostavitev to vrstnega gospodarstva preprosto pomeni, da bomo morali korenito spremeniti organizacijo svojega gospodarstva, tako da bi morali komisijo prositi, da izvede evalvacijo, daljnosežno evalvacijo inovacije. Vem, da ste tega lotili že v preteklosti, ampak ni bi dala dovolj daljnosežna. Preučiti bi morali vse finančne posledice to vrstnega krožnega gospodarstva. Zlasti pa bi morali zagotoviti, da bo vse skupaj učinkovito in da bo učinkovit tudi nadzor. Razlike v Evropski uniji znajo škoditi to vrstnemu projektu države članice. Menim, da so bolj primerne za to, da bi reorganizirali svoje gospodarstvo v bolj krožno obliko gospodarstva. Hvala. Now, <clears throat> jaz mislim da je vprašanje odpadkov en od temeljnih skupnih problemov s katerimi se moramo ukvarjati in je zato o tem potreben resnično eh, temeljit in celovit pogovor. in odpadki ne smejo postati odpadek v našem političnem odločanju in v tem smislu bi rad videl zavezujočo časovnico z jasnimi cilji in želim si tudi da ne bi prihajali prevečkrat pred dejstvo eh, konceptualne diskontinuitete ne moremo enkrat glasovati za filozofijo krožnega gospodarstva drugič pa za nekaj drugega. jaz mislim da je bila filozofija na temo naravnih virov kot jih je razvila komisija v prejšnjem mandatu eh, primerno izhodišče za to kar želimo narediti na področju odpadkov eh, in tukaj se je izrazito treba zavedati da gre za kompleksno temo eh, pri kateri sektorski pri kateri sektorski koncepti ne morejo priti daleč. mi potrebujemo čez ali nadsektorski medsektorski integralni, integralni pristop. Ehm, in še to bi rekel s tem končam da je politika ehm, v zvezi z odpadki ravnanjem z odpadki bistveno povezana s temeljnim ciljem ehm, ki ga delimo z evropsko komisijo in to je bolj konkurenčno gospodarstvo. jaz bi si želel konkretnosti in razvoja v tej smeri. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Gospod Flanagan, še zadnje vprašanje. Um, uh, Najlepša hvala, ogromno. Prevajalce imamo tu, ogromno prevajalce imamo na vseh uh, odborih, ampak <laughs> latovščine pa še ne prevajajo latovščine še ne znajo in včasih bi jih potrebovali za to, da bi to latovščino komisijo prevedli v normalni jezik. Ampak eh, ju, naj, naj sam povem, kako je s tem. Pač Evropska unija je bila ustvarjena za podjetja, za dobiček, ne za okolje. In ne glede na latovščino, ki jo govori tale predstavnik komisije, sam prevedem to v to, da pač ne zaupam vam, ne zaupam komisiji in vem, da vas posem briga za okolje. In to je tudi razlog, zakaj je Junkerjeva komisija katastrofalna. In zato mislim, da bi moral predsednik oditi. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa damo besedo nazaj predstavniku komisije. Thank you, Chairman. Um, I... Uh, Hvala. Pazljivo sem prisluhnil vsem različnim stališčem. In pravzaprav smo slišali stališče, ki smo jih slišali že na prejšnjih eh, razpravah, tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. pravzaprav sem kar zadovoljen s pričo velike podpore glede predloga komisije. Nikoli še nisem videl tako entuzijastične podpore glede nekega predloga komisije, vsaj ne odkar delam tu kot predstavnik komisije. Pogosto sem prihajal sem in predstavljal različne predloge, ampak ravno tisti predlog, ki ga komisija želi umakniti in izboljšati, deležen najviše podpore, tako na parlamentu kot na svetu. Ko na svetu še niso vedeli, da se zna zgoditi, da se bo ta predlog umaknil, smo na ministerskih zasedanjih ministrov za okolje poslušali zelo dolge seznamne vprašanj, kritik, trdili so, da, to, da je to preveč ambiciozno, ne mogoče doseči, prekompleksno, preveč eh, birokratsko. In se znam teh vprašanj, se je še kar nadaljeval. O tem svežnju sem se pogovarjal tudi z drugimi deležniki s parlamentom in reakcije so bile podobne. Pogovarjal so se tudi s predstavniki eh, posameznih skupin. Tako da je pravzaprav na nek način dobro slišati, da ta trenutni predlog vsi veliko bolje razumete kot prej in da je deležen veliko više podpore. In ja, priznam, da sem bil neposredno vključen v pripravo tega predloga. ampak nikoli ne bi prišel sem in uh, trdil, da je predlog popoln. In da ga je nemogoče izboljšati. Par konkretnih zadev je bilo že omenjenih danes. Menimo, da potrebujemo nek svežen, ki bo krepil zaupanje investitorjev, ta predlog pravzaprav izhaja iz nekega ključnega okoljskega pomisleka, sam sem že omenil, učinkovito rabo verov, na kateri pravzaprav temeli ta predlog in izhaja iz nje. Ampak ta predlog ima tudi konkretne gospodarske učinke in konkretno gospodarsko vsebino. In zagotoviti moramo, da bo to izpeljano na najbolj učinkovit možen način. kar nekaj članov parlamenta povedalo, da ne bi smeli samo polniti odlagališč s smetmi, z odpadki, da moramo misliti na prihajajoče generacije, da moramo se izogibati odpadkom in popravljati proizvode, ne pa, ne pa jih samo metati stran, kot to počnemo zdaj. Omenjene so bile tudi različne izhodišne točke držav članic tudi ko se pogovarjam s državami članicami, izpostavljajo to, da imajo različna izhodišča. No, realnost pa je še vedno ta, da imamo kar nekaj držav članic, ki okoli 90 odstotkov komunalnih odpadkov pošljajo na odlagališča. Ja, Flandrija in, druge, in določene druge regije so jasno pokazali, da se lahko situacija zelo hitro spremeni s konkretnimi ukrepi in da lahko linearno gospodarstvo pretvorimo v krožno gospodarstvo na različne načine. Sam sem tudi obiskal določena podjetja in vem, koliko raziskav, razvoj in inovacij gre v to, da poskušamo reciklirati PVC in druge oblike plastike. in v določenih regijah so stopne recikliranja izjemno visoke. No, po drugi strani pa imamo še ogromen del evropskega gospodarstva, kjer to vrstni stopne recikliranja še ni. In skratka, razumeti moramo, zakaj in kako je nekaterim v Evropski uniji uspelo uh, da doseči to, da na odlagališče pošiljajo samo še en odstotek komunalnih odpadkov, drugi pa še vedno 90 odstotkov vseh komunalnih odpadkov pošiljajo na odlagališča. Ja, študije na tem področju že obstajajo, tudi mi smo izvedli oceno učinka in vse ta material je, ne bomo ga izgubili. Vso analitično delo, ki smo ga uporabili za pripravo trenutnega predloga, je še vedno relevantno, ampak zna pa biti da obstaja določena področja, ki bi jih lahko še bolje razumeli. Skozi celoten postopek sem trdil, da imamo zakonodajne zahteve, da države članice do leta 2015 so postavili posebne ločene um, postopke za zbiranje odpadkov za plastiko, za papir, za kovine in za steklo. zelo jasno politiko pa imamo tudi glede uh, bioloških odpadkov, ki, ki, ki jih ne bi smeli pošiljati na od, odlagališče, ne da bi jih uh, predelali. Ampak do tega še vedno prihaja. Začeli smo tudi izvajati oceno za to, da bi ugotovili, kakšne sisteme za ločevanje odpadkov so države članice vzpostavile ampak zavezujoča zahteva obstaja do leta 2015 in ali je smiselno, da, imate, da imamo zahtevo za ločene odpadke do leta 2015, potem pa omogočamo odlaganje teh ločenih odpadkov na odlagališča tudi po letu um, 2025. Tako da ja, ponekod smo lahko bolj ambiciozni. In koristno bi bilo, če v teh naših razpravah se strinjamo glede tega, da so tudi boljše rešitve možne. Sam vas lahko pravzaprav samo prosim, da verjamete podpredsedniku Timmermansu, ko pravi, da želi komisija predložiti nov, bolj ambiciozen predlog, ki ga prosim, da presojajte na podlagi tega, kakšen bo ne pa na podlagi um, nekih neobstoječih elementov. Mi, mi poskušamo konstruktivno ustvariti neko okolje, v katerem bo naša politika glede okolja pomenila boljše okolje, oziroma naša politika glede odpadkov pomenila boljše okolje, um, ustvarjanje delovnih mest. Vemo, da obstajajo še boljši načini, kako uh, izkoristiti ta potencial še v višji meri. Nekateri ste povedali, da je čas, da čas, čas in časovnica, da ste ključni. In ja, to razumemo v trenutnih gospodarskih okoliščinah v Evropski uniji, ampak po drugi strani ne smemo pozabiti, da imamo že sprejete zakonodaje na vseh teh področjih in imamo cilje tudi za 2020. In velika večina držav članic teh ciljev do leta 2020 ne bo dosegla. Na tem novem predlogu želimo zastaviti še bolj ambiciozne cilje, ampak za leto 2030. Tu ne govorimo pač o nečem, kar se bo zgodilo jutri zjutraj, ne. Mislim, da si lahko pač vzamemo malce več časa In pravzaprav lahko samo ponovim, da je komisija pač prisluhnila te reakcije v parlamentu, odzive držav članic in sprejela zavezo, da bo ta predlog eh, dala v obravnavo še letos. V kakšni meri bi bolj ambicioza, na katerih področjih, pa sem vam omenil, pač kje lahko pričakujete nove predloge. Naprimer, sama proizvodnja, proizvodov v smislu boljšega recikliranja kasneje. Zaenkrat se ne morem spustiti v več podrobnosti. Pomembno pa je, da razumemo raznolikost držav članic in da predlagamo pač nek zakonodajni svežen, ki ga bodo lahko izvajali vsi, vseh 28 eh, držav članic. Hvala lepa, gospod direktor. Hvala lepa v prvi vrsti za to, ker ste se odzvali na povabilo našega odbora, čeprav veste, kakšna je bila zadnja razprava, ko se je rušil stolp, vi pa ste odigrali vlogo torej raki ga napada bik. Verjetno ste se zavedali pred prihodom v odbor, da imamo določene pripombe in vprašanja, pa ste vseeno prišli. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Čaka nas javna predstavitev. Sam bi besedo takoj predal poročevalki, tudi zato, ker že zamujamo. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, pa lepo prosim, to storite čim bolj tiho, zato da bi javna predstavitev lahko potekala čim bolj nemoteno. Tako ali tako zamujamo že zelo, zelo. Kolegica Bonafe. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Zamujamo, kot ste rekli, z nami so pomembni gostje, zato bom zelo kratka pri uvodu. Številni se sprašujete vredno, zakaj smo želeli obdržati to javno predstavitev na dnevnem redu, glede na to, da smo imeli toliko težav s tem vprašanjem. Zaradi verodostojnosti, po mojem mnenju, tudi zato, ker se želimo o tem še pogovarjati, no se zadnja komisija tista, ki ni spoštovala svojih obvez. Mislim pa, da bi mi kot parlament morali še naprej delati na tem predlogu, dokler bo predlog na mizi in upam, da bo ostal na mizi do konca. Mi smo želeli organizirati to javno predstavitev v dveh delih. V prvem delu smo želeli bolj nasplošno razmišljati o krožnem gospodarstvu, v drugem delu smo želeli prisluhniti stališču glavnih deležnikov. Zagotovo bodo tudi sami podali kakšno kritično pripombo na ta predlog. Zakaj prvi del namenjamo krožnemu gospodarstvu. Direktiva o odpadkih je sestavni del svežnja v krožnem gospodarstvu. Iz prejšnje razprave smo tudi razbrali, kakšna je nadaljna usmeritev. Iz linearnega gospodarstva želimo preiti na krožno gospodarstvo. Izhajamo pa iz učinkovite rabe virov. Zastavili smo se visoke cilje na področju ponovne uporabe recikliranja. Vse to je povezano z odpadki. Odp odpadki morda niso več obravnavani kot odpadki, temveč kot vir, kot neka vrednost. Prišlo je do spremembe paradigme, če želite, vse v primerjavi s preteklo paradigmo in v primerjavi s tem, kar smo počeli do sedaj. V tem drugem delu javne predstavitve pa smo se želeli skupaj z glavnimi deležniki pogovoriti o vseh teh vprašanjih. V zadnjih mesecih sem se srečala z številnimi deležniki, seznanila sem se tudi s težavami, ki jih ta predlog predstavlja za njih metoda izračuna je nekoliko problematična. Mi si želimo, da bi imeli enotno metodo za izračunavanje. Trenutna metoda ni najbolj primerna. Vprašanje je, kje se opravi izračun, kaj vzamemo kot izhodišče za izračun. Na področju recikliranja je ogromno nerešenih vprašanj, tudi to, kaj so to komunalni odpadki potem je tu še odgovornost proizvajalcev. Vse to so pomembna vprašanja. Sama sem se srečala s številnimi predstavniki, kot rečeno, zdi se mi pa, da bi na današnji javni predstavitvi morali izdati besedo našim gostom, prisluhniti njihovim mnenjem, tako da jim kar predajam besedo. Now, uh, with... Hvala lepa. Začeli bomo s predstavitvami prosim, da ne trajajo dlje kot uh, šest minut. Prva je Joss Blerit, glavni izvršni direktor oddelka za komunikacijo in politiko pri fundaciji Alan MacArthur. Hvala lepa. Kratek bom. Samo nekaj besed o naši fundaciji, to je neprofitna organizacija iz Združenega kraljestva, Ustanovljena je bila pred štirimi leti, zato da bi olažili, olajšali prehod na krožno gospodarstvo, da bi predstavili pol, priložnosti za gospodarstvo, sodelujemo pa tudi z obraževanjem za podjetji in pa ponujamo gospodarske analize, za, ki govorijo o prid eh, prehoda linearnega gospodarstva na krožno gospodarstvo. Eno izmed prvih vprašanj, ki si ga lahko zastavimo, je naslednje. Torej, zakaj potrebujemo ta prehod? Tukaj obstaja več dejavnikov, veliko je pritiskov na vire, na okolje, na ekosisteme in tako naprej. Eh, investitorji in eh, finančna skupnost želi najti dolgoročne stabilne investicije. In vemo tudi, da je nujno iskati nove perspektive za gospodarski razvoj in pa ustvarjanje delovnih mest. Prav tako lahko povdarimo, da imamo nove značilnosti potrošnikov, ti so manj osredotočeni na lasništvo proizvoda, ampak želijo dostop do teh storitev in proizvodov. In to je dober način za, novih, za nove priložnosti, ko gre za skupno uporabo premoženja. To lahko da spodbudo krožnemu gospodarstvu. Če želimo olajšati uh, razvoj teh pojavov, potem bomo potrebovali tudi novo informacijsko-komunicijsko tehnologijo, ko gre za sledenje materialom, eh, tako bomo lažje vedeli, kam so šli ti materiali, zakaj so bili uporabljeni in kaj storiti z njimi ob koncu njihove življenjske dobe. Če to prikažemo na grafičen način, eh, prostite, eh, slika je nekoliko drobna, ampak gre pač za širok krok, ki vključuje veliko udeleženih strani, veliko akterjev, v glavnem računamo na biološko stran in na, na tehnično stran. E, to smo narisali zato, da bi ponazorili, kje se skrivajo možnosti in predvsej jasno je, da e, Torej, tudi iz naše gospodarske analize je razvidno, da je največja gospodarska priložnost v smislu prihranka energije in pa materialov e, ravno tukaj v sredini, te grafike, če gre za ponovno uporabo, eh, če gre za recikliranje, predelavo, vse to nam lahko omogoča, da ohranimo eh, daljšo možnost uporabe proizvodov, ki jih uporabljamo. Recimo, primerjate motor za avtomobilo, ki je bil, bil narejen iz sedeviških materijalov in pa drugi, ki je bil narejen iz uh, Eh, ponovno uporabljenih eh, materijalov. Tukaj pride približno do 70 odstotnega prihranka energije in to seveda vpliva, ugodno vpliva na emisije CO2. No, seveda zato potrebujemo ustrezne dizajne, tako da bomo lahko ponovno uporabili določene komponente posameznih eh, naprav, da bomo lahko uporabljali te elemente ločeno in da bomo to upoštevali tudi pri poslovnih modelih. Če bodo podjetja se želi, želeli. Če bodo podjetja želela maksimizirati svoje proizvode, če zato potrebujemo tudi ustrezne mehanizme in lahko posplošimo poslovne materijale, kot recimo eh, modeli, ki temelijo na rezultatih leasing in tako naprej. Prvo poročilo smo objavili leta 2012, komisar Potočnik nas je takrat mm, povabil, da smo bili vključeni v Evropsko platformo za učinkovitost virov, tako da smo zelo sodelovali pri pripravi svežnja o krožnem gospodarstvu. Eh, to je za nas bila zelo zanimiva in koristna dogodivščina. Potem tukaj prikaz, so prikazane možnosti za evropsko proizvodnjo v sektorju naprav z srednjo dolgo življenjsko dobo, recimo um, nekatere električne elektronske naprave, pohištvo, radija, televizije in tako naprej. Tukaj bi lahko prihranili 19 do 23 odstotkov uh, Eh, po, na, po naprednem eh, scenariju eh, in to brez kakšnega posebnega globjega posredovanja politike. To ponazarja, da moramo izkoristiti to možnost In če bomo ustvarili ustredne, ustrezne pogoje, lahko tudi politika pospeši ta proces. Ampak pri tem je pomembno razumeti, da so nekatera podjetja že začela izkoriščati te možnosti. Gre za vprašanje usklajevanja, prilagajanja in eh, pravih signalov za ulagatelje. Mm, ti se morajo odločiti za cirkularno gospodarstvo oziroma, oprostite, krožno gospodarstvo, ne pa za linearno gospodarstvo, ki ima veliko eh, slabosti, recimo tudi večje ustvarjanje odpadkov. Eh, samo še nekaj besed o našem drugem poročilu. Mm, tukaj se ukvarjamo bolj z biološko stranjo gospodarstva. Veliko bi lahko naredili, ko gre za zaponevanje vrzeli pri recimo prehrani. Tudi tukaj se ponuja velike gospodarske možnosti, pa tudi vprašanje um, slabšanja kakovosti tal uh, in pa vprašanje pomankanja hranljivih snovi v tleh, recimo fosforja in tako naprej. Poskrbeti moramo za to, da se ti biološki materijali vrnejo tja, kjer so najbolj potrebni. Uh, Eh, se pravi, mi uh, gledamo na odpadke kot na dodatni vir. To je eh, pomembna strategija za nas. Gre pa tudi za vprašanje, kakšne materijale bomo dali na trg, kakšne strategije bomo imeli v našem gospodarstvu, tako da, bodo, uh, da bomo omogočili ta tok materijalov, krožni tok materijalov, da bomo uh, maksimizirali življensko dobo materijalov in da se bomo sredotočili na predelavo in pa reciklažo teh materijalov. Hvala lepa. Naslednji je Peter Kurt, podpredsednik Evropske federacije za ravnanje z odpadki in okoljske storitve. Uh, gospod predsednik, postopkovno vprašanje, prosim. Nimamo kopij predstavitev ali niso bile na, volje, na voljo na um, v aplikaciji e-meeting ali vemo, če imamo kaj na razpolago. Uh, kmalo boste dobili kopije, pravi predsednik. Gospe in gospodje, gospod predsedujoči, najlepša hvala za povabilo, hvala, da lahko zastopam stran Federacije za ravnanje z odpadki. Naša zveza FEAT zastopa nacionalne um, fundacije iz 28 držav, tudi iz Norveške in pa Srbije. Krožno gospodarstvo in številne, številni drugi sektori so leta 2014 podprle svežen komisarja Potočnika in zato ne želijo, da bi ta svežen bil sedaj umaknjen. To bi bilo fatalno. Seveda ima izvorni predlog ehm, tudi določene pomankljivosti, recimo definicije, kvote in tako naprej. Če želimo ta predlog oziroma naša naloga je, da izboljšamo ta predlog. To, to bi bila naloga zakonodajnega procesa. Namesto tega pa sedaj komisija razmišlja o tem, da bi omaknila ta svežen in da se zakonodajni proces spoh ne bi začel. To je napačen signal. Pomembna točka izboljšave bi bila po našem mnenju eh, to, da bi cilje opremili tudi z inštrumenti. Tukaj gre predvsem za vprašanje financiranja, uh, Eh, infrastrukture in pa sredstev za krožno gospodarstvo jutrišnjega dne. Vsi vemo, da sredstva marsikje niso bila počrpana v preteklosti. Če so bila počrpana, pa so bila namenjena modernizaciji odlagališč, za izgradnjo odlagališč in eh, s tem eh, niso spodbujala krožnega gospodarstva. Novi strukturni skladi sedaj prepoznavajo to petstopensko hierarhijo hierarhijo iz direktive o odpadkih iz leta 2008 z močnejšimi spodbudami eh, javno-zasebnih partnerstv in drugih poslovnih modelov bi lahko tukaj dosegli pomemben napredek. Gospe in gospodje, nujno je, da ukrepanemo na evropski ravni. In tukaj ne govorim samo o zakonodajnih okvirih, gre tudi za izvajanje leteh. Potrebujemo uh, eh, evropske ki načrt za ravnanje za odpadke, zato da bomo po vsej Evropi lahko zagotovili takšno infrastrukturo infrastrukturo eh, odlogališč, ki bodo upoštevala hierarhijo odpadkov. Eh, recimo zbiranje umetnih eh, odpadnih snovi se danes zbira v odlagališčih, ki se jih poslužuje več kot 5 milijonov ljudi. Zato moramo razmišljati tudi čezmejno gledano. Teoretično si vsi želijo mm, ekološki nadaljni razvoj gospodarstva. Z ambiciozno politiko ravnanja za odpadki bi lahko uh, ustvarili na tisoče delovnih mest. V Nemčiji v tem sektorju dela več kot četrtina milijonov ljudi in uh, zato se mi zdi, da lahko dosežemo ta učinek eh, ustvarjanja delovnih mest. Poleg tega se zauzemamo za spodbujanje obnovljivih virov energije in pa znižanje emisij CO2. Gre torej za rast, za delovna mesta in zato nas ne sme biti strah sprejemati eh, na tem področju mm, inovativne spodbude. Eh, to, če bi umaknili svežen i, eh, o odpadkih, bi za države za razvito, z razvito infrastrukturo v Nemčiji, v Skandinaviji, v teh državah to ne bi bilo posebno škodljivo. Druge države pa bi imele velike težave pri doseganju stopnje reciklaže odpadkov, kjer je zastavljen cilj 50 odstotkov umik tega svežnja bi v teh državah pomenil, da bi um, se poleg vseh težav morali soočati z dodatnimi težavami tudi na področju odpadkov. Zato apeliram na vse vas, prosim, ne umaknite tega svežnja. To je moje glavno sporočilo danes. Hvala lepa, sedaj pa Piotr Barčak, referent za odpadke pri Evropskem uradu za okolje. Hvala lepa, sem Piotr Barčak. Hvala lepa, da ste podvabili naš urad na to predstavitev. Predstavitev poteka v pravem času, saj vidimo, da se veliko pozornosti sedaj posveča vprašanju krožnega gospodarstva in zato tudi toliko kritik eh, zaradi napovedi komisije, da bo umaknila ta svežen. Tukaj bi sedaj morali mobilizirati vse zauzemati se moramo za boljše ravnanje z odpadki in za boljšo izmenjavo izkušenj. EEB je največja okoljska zveza nevladnih eh, okoljevarstvenih organizacij. Imamo mm, nas več kot 15 milijonov članov eh, po različnih državah. Eh, želimo podkopati napačne argumente podpredsednika Timermansa, ki namerava umakniti svežen o odpadkih. Noben izmed njegovih argumentov ne zdrži vode. Ampak eh, najprej idem na vsebino. Prav gotovo se bomo kasneje vrnili k političnim vprašanjem. Verjetno se spomnite, Eh, našega dokumenta. Eh, živeti dobro pomeni že upoštevati omejitve našega planeta. To so smernice, ki jih je podporil tudi parlament in svet in to je bistveni dokument, ki ga moramo upoštevati. Eh, ta predlog o odpadkih je edini konkretni predlog za doseganje teh zavezujočih ciljev, ki smo jih sprejeli. Recimo glede učinkovitosti virov, in pa uh, cilj izboljšanja našega življenja, našega življenjskega standarda. Ta predlog potrebujemo, sicer teh ciljev ne bomo dosegli do leta 2020. Rad bi se zahvalil vsem tistim poslancem, ki so podprli resolucijo prejšnji četrtek Eh, šlo je za resolucijo, ki je nasprotovala umiku predloga o kakovosti zraka in o odpadkih. Eh, ni čudno, da je ta resolucija dobila takšno široko podporo. Tudi, če ni političnih argumentov za to, da bi še naprej nadaljevali z delom na tem svežnju, obstaja zato očitno velika želja evropskih poslancev, zato komisija mora njim prisluhniti. Prav tako smo dobili številna pisma tukaj iz parlamenta, dobili smo sklepe sveta z eh, meseca oktobra. Eh, države so tudi pozdravile ta svežen. Potem decembrski Evropski svet je tudi podprl ta svežen. Um, predlog svežnja oziroma nasprotoval je umiku tega svežnja. Enako velja za odbor regije, enako velja za ekosok. Uh, vsi so začeli z delom na tem, vse održene strani se s tem ukvarjajo, tudi občine, industri, uh, industrija, nevladne organizacije in uh, komisija in eh, podpredsednik Timmermans ignorirata vse te glasove, zato se moramo temu vsi upreti. Ampak nekaj besed o vsebini. Vsi poznate ta krug tukaj na sliki. Gre za sliko krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo je sedaj grozno moderno. Eh, no, ampak naj najprej pojasnim nekaj. Ta krok uh, eh, mora se vrteti počasi. To pomeni, da bi morali kar se da hit, kar se da povečati življensko dobo posameznih proizvodov, potrebujemo ekodizajn. Eh, potem eh, krok mora biti majhen oziroma vitek. Tokovi odpadkov niso nujno široki, moramo se izogniti odvečnim odpadkom, recimo proizvodom za enkratno uporabo. In pa tak krok mora biti lokalne narave. Uh, Eh, zastavimo se vprašanje, kako vrniti industrijo v Evropo. Ali je to možno? Mislim, da je možno. Eh, vendar pa zato potrebujemo ustrezne spodbude v postpotrošniški industriji. To pomeni, da moramo spodbuditi krožno gospodarstvo. Na ta način lahko vrnemo tudi delovna mesta v Evropo. Uh, To velja za tekstile, za mm, električne proizvode, plastiko in tako naprej. Mi smo pripravili poročilo, ki ga lahko eh, si ogledate na naši spletni strani, eh, ker govorimo o činkovitosti viri. Več kot 8000 eh, mest bi lahko ustvarjali z ambicioznimi politikami na tem področju. To pomeni, da bi en izmed šestih brezposelnostih brezposelnih mladih eh, lahko našel delovno mesto. Eh, ob tem se lahko vprašamo, koliko delovnih mest pa nam ponudi eh, zažiganje odpadkov. Poudarjam, da potrebujemo cilje in to zavezujoče cilje. Naj vam podam eh, razlog, zakaj. Na levi lahko vidite podatke o recikliranju materijalov. V desetih letih smo zelo napredovali. Zakaj? Zato, ker smo imeli zavezujoče cilje. Na desni strani lahko vidite recikliranje biogoriv, ker nismo imeli zavezujočih cilj, samo prostovoljne smernice in eh, zato ni bilo napredka. Zato potrebujemo zavezujoče cilje. Uh, potem heterogenost v Evropi. S tem problemom se moramo soočiti. To je mogoče največji problem, eh, o katerem bomo morali razpravljati v naslednjih mesecih. Ampak kot je povedal naš kolega, potrebujemo vse evropsko zakonodajo. Eh, jaz eh, predsedujem skupini, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Sam sem iz Polske, vem, kakšna je situacija na Polskem, na Češkem, v Slovaški. Uh, Eh, ti načrti za ravnanje z odpadki, ki jih tam predložijo ministri za okolje, niso dovolj ambiciozni in podobno sporočilo slišimo stalno iz naših podjetij. Potrebujemo vse evropske zaveze, kajti države same ne bodo naredile nič. Potrebujemo jasne izračune, potrebujemo ekodizajn in še več in še več. Ne morem uh, zaradi pomankanja časa več govoriti o tem. Zaključek. Eh, kaj to pomeni, da bo predlog bolj ambiciozen, če bi bil umaknjen? Za mene in za moje kolege obstaja samo ena možnost. Ohraniti moramo sedanjo raven ambicij in moramo k temu dodati še dobre pobude, ki so zapisani v sporočilu o krožnem gospodarstvu. O tem poroča gospa Sirpa Pitikajnen nezakonodajne dele bi lahko vključili v zakonodajni del in to bi za mene pomenilo bolj ambiciozni eh, predlog. Drugega ne morem sprejeti. Eh, če bomo tukaj ukrepali, bo prihodnost Evropske unije bolj svetla. Imamo vse vsebine, potrebujemo se politični zagon. Tu Filippo Brandolini member of uh, Municipal Waste Europe and uh, Vice President of SEP. Please. Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'invito. Io rappresento due associazioni europee. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi zastopamo podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega gospodarskega pomena mi smo tudi tisti, ki upravljamo z storitvami splošnega interesa, smo eden od treh socialnih partnerjev, kot jih priznava Evropska komisija. E eh, Združenje Municipal Waste Europe pozdravlja svežen o krožnem gospodarstvu. Po našem mnenju je to pomemben korak na poti k bolj krožnemu gospodarstvu in um, učinkovita uporaba virov je z tega vidika pomembna zaradi gospodarske rasti in tudi z vidika varovanja okolja v Evropski uniji. Podpiramo svežen o krožnem gospodarstvu tudi zato, ker izpostavlja ključno vlogo, ki jo pri tem igra ravnanje za odpadki. Ravnanje za odpadki bi po našem mnenju moralo pomeniti ravnanje, učinkovito ravnanje z viri. Mi povdarjamo tudi to, da če želimo uveljaviti natančno hierarhijo odpadkov v okviru krožnega gospodarstva, moramo začeti z preventivo potem z ustrezno pripravo za ponovno uporabo. Mislim, da so to res ključni koraki, če želimo zagotoviti uspeh pri celotnem svežnju. Svežen o krožnem gospodarstvu je bil predstavljen. Upam, da ga bodo ohranili na mizi. In ta svežen predstavlja tudi novo opredelitev komunalnih odpadkov. Ta opredelitev bi morala biti usklajena z virom naravo sestavo odpadkov. Se pravi, da ne bi bil ta termin vezan na velikost podjetja oziroma družbe, ki zbira te odpadke, niti ne bi smelo biti to vezano na metodo zbiranja odpadkov. Vse skupaj bi moralo temeljiti v največji možni meri na jasnih pogojih, kot so objavljeni v katalogu o odpadkih, ki velja na evropski ravni. Cilji na področju recikliranja so pomembni cilji. Med te cilje bi morali vnesti tudi enotno eno samo metodo izračunavanja stopnje recikliranja. Ta metoda izračunavanja pa mora temeljiti na outputu pri prvi selekciji odpadkov oziroma pri prvem razvrščanju. Mislim, da potrebujemo tudi ambiciozne cilje, to pa je treba dopolniti z eh, možnostjo, da se ti cilji tudi dosežejo. Se pravi, da morajo biti zastavljeni realno. Novi cilji bi po našem mnenju morali biti primerni, kar pomeni, da morajo upoštevati tudi širši kontekst. V ta širši kontekst pa sodi tudi problem, da drugače predeljujemo komunalne odpadke, da uporabljamo različne metode za izračun. To bi morali poenotiti. Upoštevati moramo tudi rezultate, ki smo jih do sedaj dosegli na področju ravnanja za odpadke v vseh 28 državah članicah. Recikliranje bi se moralo povečati tako z vidika količine kot z vidika kakovosti. Recikliramo lahko samo kakovostne surovine oziroma kakovostne odpadke. Pri določenih vrstah odpadkov bi morali opredeliti cilje, ko gre za recikliranje. Naprimer, kot primer lahko navedem bioodpadke, prehranske odpadke. Govorimo tudi o razširjeni odgovornosti, ki bi jo nosili tudi proizvajalci. S tem se strinjamo, ker bomo s tem lažje dosegli cilje v okviru kružnega gospodarstva. Tako bomo dosegli tudi večji uspeh pri doseganju zelo visokih in ambicioznih ciljev na področju recikliranja. Izboljšati je treba tudi uporabo recikliranih surovin. Pripraviti moramo ustrezna merila za določanje končnega cikla rabe odpadkov. Eko dizajn je prav tako bistvenega pomena, če želimo doseči cilje krožnega gospodarstva. To je tudi pomemben predpogoj, če želimo uspešno izpolniti cilje, ki smo jih opredelili na zelo ambiciozni ravni. Mislim, da so ti cilji na področju recikliranja dosegljivi. Da bi dosegli vse te cilje na področju recikliranja, pa moramo pripraviti integriran rating, torej ustrezno vrednotenje in razvrščanje obratov za recikliranje. Skladno s tehnološkim razvojem bi morali natančno opredeliti obrate za razvrščanje odpadkov, obrate za obdelavo odpadkov in obrate za anaerobno obdelavo odpadkov. Kar nekaj izkušenj že imamo na tem področju na ravni številnih držav članic. Mislim, da je to tudi pomembna. točka, ki nam bo pomagala pri vzpostavljanju večje gospodarske rasti in zaposlovanju. Jasno pa je, da potrebujemo ustrezno strukturo, ko gre za ravnanje z odpadki, še posebej pri recikliranju. Še par besed o ciljih. Ciljih pri odlaganju in obdelavi odpadkov. Cilji iz tega svežnja so pomembni. Če jih bomo izpolnili, bomo zagotovili tudi ustrezno okrožno gospodarstvo. Cilji morajo biti progresivno in realno opredeljeni. Natančno je treba opredeliti posamezne korake, tako da se strinjamo z to hipotezo posameznih korakov do obdobja leta 2015 in do leta 2030. Mi želimo zmanjšati količino odloženih odpadkov na odlagališčih povečati recikliranje in mislim, da bi to moralo vljati za vse odpadke, ne zgolj za komunalne. Hvala. E, e, Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji prispevek pred razpravo. Virginia Jensen, izvršna direktorica Evropske organizacije za embalažo in okolje. Hvala lepa Zahvaljujem se predsedujočemu, poročevalki in poročevalcem v senci. Večina poslancev se zauzima za to, da bi ohranili sedani predlog eh, svežnja o ravnanju z odpadki in eh, ta predstavitev je močen signal tudi z naše strani. Od vsega začetka je naša organizacija podpirala ta sveženj iz treh vzrokov. Še naprej bomo konstruktivno sodelovali z komisijo in pa svetom in parlamentom, zato da bo predlog dober in da bomo dosegli cilj krožnega gospodarstva. Evropen eh, pomeni Evropska organizacija eh, za embalažo. Smo ne običajna organizacija želimo uravnotežen pristop k celotni dobavni verigi od proizvajalcev embalaže do uporabnikov embalaže in potrošnikov. Naši, naša stališča so česektorska in smo nepristranski. Že več let si prizadevamo za to, da bi dobavo z embalaže v Evropski uniji napravili za bolj um, učinkovito. Zato se zauzemamo za harmonizacijo zakonodaje v Evropi, tako da bodo podjetja lahko stala konkurenčna in da bodo lahko poskrbeli za inovacije, tudi ne bo šlo jim pa laže. Na ta način se bomo uh, odzvali na okoljske, gospodarske in socialne potrebe. Menimo, da so cilji na področju okoljnega gospodarstva dosegljivi, če bomo imeli um, uravnotežen in pravičen, harmoniziran zakonodajni pristop v Evropski uniji. Zato je treba se odzvati na tri politične potrebe. Najprej treba je definirati uh, oziroma uskladiti definicije in metodologije, drugič eh, določiti način za dosego ciljev, eh, recimo z mm, pristopom odgovornosti proizvajalcev za embalažo in pa tretjič treba je ohraniti enotni trg. Prosto gibanje embalaž in eh, embaliranih izdelkov mora ostati prednostnega pomena tudi v tem novem svežnju. Na ta način bomo lahko spodbudili inovacije, novo tehnologijo in konkurenčnost v Evropi. To bo torej eh, povečalo prispevek podjetij k eh, trajnostni rasti in zaposlovanju. In eh, najprej ostale tri minute izpostavim na vse glavne točke. Najprej potrebujemo harmonizirane definicije in tehnologije, zato, eh, metodologije, zato da bomo lahko um, ustrezno izračunali naša merila za recikliranje in pa drugič potrebujemo realistične cilje po Evropski uniji za recikliranje. Namreč poročanje o, in pa izračunanje podatkov o reciklaži so bistvenega pomena za ustrezno ravnanje z odpadki in eh, zakaj želimo realistične cilje. Vsi vemo, da deli izvajanja zakonodaje odpadki še vedno staja velik izziv v državah članicah. Tukaj obstajajo številne razlike med državami članicami, zlasti pri doseganju evropskih ciljev. obstajajo razlike med eh, infrastrukturo ravnanja za odpadkov, razlike v rezultatih. Vse to moramo upoštevati pri zastavljanju višjih evropskih ciljev. Potem naslednji korak je osredotočiti se moramo na doseganje ciljev, kako to eh, dosegati. Tukaj eh, nas to privede do EPR oziroma razširjene odgovornosti proizvajalcev. Prevzeti moramo operativno odgovornost za proizvode. Treba je razširiti življensko dobo proizvodov. Na ta način bomo državam članicam pomagali pri doseganju njihovih ciljev. Eh, scheme EPR za uporabljeno embalažo lahko prispevajo prevzemanju odgovornosti tudi strani proizvajalcev. Vendar pa eh, bi tukaj potrebovali zavezujoče cilje za EPR pri direktivi o embalaži in um, emba, eh, odpadni embalaži. Zato je treba poklicati k odgovornosti vse akterije, ki so Uh, upleteni v to verigo. Države članice bi se morale odločiti, ali želijo izvajati EPA-R in morale bi imeti dovolj fleksibilnosti, da bi ta, te scheme oblikovali na ta način, da bo to odražalo njihovo um, pogoje v posameznih državah članicah in pa regijah. vse scheme EPR morajo delovati z mm, nekim minimalnim skupnom skupnih pravil. Na ta način bomo lahko spodbudili učinkovitost virov in inovacije in bomo lahko eh, olajšali zbiranje in ločevanje embalaže za recikliranje. Te zahteve bi morali dopolniti smernice Evropske unije o odgovornosti vseh upletenih akterjev pri izvajanju EPR-a. Na ta način bomo povečali odgovornost vseh upletenih strani proizvajalcev, um, operaterjev za odpadki, uh, lokalne in nacionalne oblasti in pa druge um, proizvajalce v okviru schem EPR. Proizvajalci bodo vedeli, kakšna je njihova odgovornost. Ne moremo sprejeti dejstva, da zakonodajni predlog komisije strošek ravnanja za odpadkov naloži samo na ramene proizvajalcev, ne da bi ob tem uh, Um, je razjasnila vloge vseh upletenih strani. Na ta način mi ne bomo imeli nobenega nadzora nad uh, stroškovno učinkovitostjo in pa rezultati schem EPR. Uh, ne morem sedaj spregovoriti o, o minimalnih zahtevah, ki si jih želimo, ampak lahko si ogledate našo podatkovno tabelo, lahko jo najdete ob hodu v dvorano in lahko najdete tudi mm, dokument o našem stališču glede trenutnega predloga. In pa še vprašanje notranjega trga, to mora biti hrbtenica direktive o embalaži in odpadni embalaži, potrebujemo močnejšo konkurenčnost, potrebujemo nižje stroške skrižne skladnosti, potrebujemo boljši izkoristek virov, potrebujemo hitrejše inovacije na področju eh, proizvodov in storitev. Tako je bila ta direktiva sprejeta v 90-ih letih. Je bila sprejeta predvsem zato, ker so različna okoljska merila privedla do izkrivljanja, iz um, konkurenčnosti. Pozivamo evropske politike naj ohranijo integriteto enotnega trga. Evropska zakonodaja odpadkih eh, ne more nalagati državam članicam naj sprejmejo nacionalna pravila o embalaži in odpadni embalaži. Eh, s tem bi tvegali fragmentacijo, skrivljanje eh, konkurenčnosti na enotnem trgu in s tem bi spodkopavali cilje cirkularnega gospodarstva, kot so zaposlovanje, rast in rast gospodarstva. Pozivamo zakonodajalce naj se soočijo s temi tremi ključnimi izzivi. Evropen meni, da bi morali nadaljevati eh, z delom na trenutnem predlogom po običajnem zakonodajnem postopku, ampak slišali smo, da komisija namerava pripraviti nov predlog. Mi smo pripravljeni sodelovati z vsemi evropskimi institucijami, zato da bi zagotovili, da, bodoča, evropska da bo evropska eh, zakonodaja na tem področju jasna in da bo podpirala cilje trajnostne rasti. With, uh, Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo kar z vprašanji poročevalke, poročevalcev senci in članov odbora. Najprej, gospa Bonafej, naša poročevalka. Začnite razpravo, prosim. Sama bi kar takoj zastavila vprašanje. Pri prejšnji razpravi je bil edini sprejemljiv argument, ki ga je podal gospod Falkenberg, zakaj je komisija omaknila ta predlog, ta, da je manjkalo v tem predlogu posebno poglavje, kako bomo financirali infrastrukture, ki nam bodo omogočile, da dosežemo ambiciozne cilje na področju recikliranja. Eden od pročevalcev senci je omenil strukturne sklade, ampak saj vemo, da imamo danes na voljo tudi Junkerjev naložbeni načrt, poleg strukturnih skladov. Zato se sprašujem in tudi sprašujem današnje goste, kako bi ta načrt lahko izboljšali, zato da bi s njegovo pomočjo dosegli tudi cilje z področja recikliranja. Hvala. Sono, Še kakšno vprašanje morda? Jan? I, I had exactly the same question. Isto vprašanje sem imel tako da bom kar prisluhnil bistrim odgovorom, ki jih seveda pričakujemo. Še kdo? Kakšno vprašanje? Ne? Ja, super. Potem pa kar začnimo s prvim današnjim gostom. Bi odgovorili na to, kar je prej vprašala poročevalka. Hvala lepa. Mislim, da bi morali vlagati v scheme in infrastrukture, ki nam bodo pomagale spremeniti logistiko pri zbiranju odpadkov. Ta krožnost je odvisna od tega, ali se bo do vse te surovine vsi ti odpadki vrnili nazaj v proizvodno zanko. In ta zmogljivost obrnjene logistike je pomembno, krepiti jo je treba. Potem je tu še vprašanje dizajna materialov, izbire materialov. Več bi morali vlagati v sam dizajn, da bo tudi razgradnja proizvodov lažja, da ne bomo ustvarjali hibridov, ki jih ne moremo ločiti in razgraditi. Pomembno je, da nazaj v proizvodni cikl spravimo vse tiste surovine in materijale, ki jih je moč tja spraviti se pravi obrnjena logistika je pomembna. Velik potencial lahko najdemo tudi v materialih, ki izhajajo iz bio surovin. Kakšne nove materijale lahko razvijemo in jih vključimo v proizvodnjo zanko in jih potem, ne vem, vrnemo nazaj v ekosistem, s tem okrepimo naravni kapital ali pa jih vrnemo nazaj v sistem. Nekateri materijali, ki izhajajo iz bioderivatov, so pomembni. Dizajn je pomemben, obrnjena logistika in pa seveda materijali izhajajo iz bioderivatov. Hoch interessante Frage. Hvala lepa za to zanimivo vprašanje. FEAT se je s tem učinkovito ukvarjal v zadnjih letih, kako države članice črpajo sredstva, zlasti tiste države članice, ki nimajo infrastrukture odlagališč, ki bi jih potrebovali za krožno gospodarstvo. V zadnjih letih smo ugotovili, da deloma sredstva iz Brusla niso bila počrpana, deloma pa so bila počrpana in niso bila ustrezno uporabljena oziroma ne v skladu z okvirno direktivo o odpadkih. V veliki meri so financirali samo posodabljanje odlagališč in ravno to ta direktiva ne predvideva. No, sedaj smo, je parlament dosegel direkt, eh, dogovor o tem, da mora strukturni skladi, sredstva strukturnega sklada upoštevati to hierarhijo pri odpadkih. Ogledali pa smo si tudi situacijo v večjih državah članicah in ugotovili smo, da občinam bolj ustrezajo projekti, ki jih je možno hitro izvesti. In to je ponavadi ravno posedabljanje odlagališč, ne pa toliko izgradnja infrastrukture za ločevanje odpadkov in tako naprej. Zato smo predlagali, da bi v bodoče spodbujali ne samo javne investicije, ampak tudi investicije iz modelov javno-zasebnega partnerstva. Na ta način lahko izkoristimo know-how zasebnega sektorja pri infrastrukturi za ločevanje in odlaganje odpadkov. In se skupaj povežemo tudi z um, občinsko politiko izgradnje stanovanskih naselij. Na ta način bi lahko dosegli veliko, naj podam samo en primer. Eh, občine pogosto držijo odlaganje odpadkov in od tega je odvisen tudi interi, interes v investicije v infrastrukturo, ki bo zmanjšala volumen teh odpadkov. Če bomo v proračunih lahko za te namene mobilizirali dodatna sredstva, mm, recimo sredstva iz novega sklada za inovacije, S tem bi dosegli eh, velik korak naprej, lahko bi veliko dosegli v novih državah članicah in zato se nam zdi nesmiselno po eni strani mm, imeti takšen program, po drugi strani pa bi inicijative, ki bi jih lahko financirali tudi z tega novega sklada, želimo zavrniti. Gospod Barcak, zelo kratek bom, ker so kolegi že vse povedali. Pri vzhodnih državah moramo biti nekoliko bolj pozorni, kaj ti te nekoliko zamujajo, ko gre za recikliranje. Imam pa nekaj pomislekov. Mislim, da ni prav, ko rečemo, da je argument za umik predloga bil vezan na to, da bo veljal za to področje še da sedaj tudi Junkerjev naložbeni načrt. Mislim, da bi ta načrt veljal tudi, če bi ohranili sedanji predlog, morda se motim, ne vem, bi kdo drug kaj pojasnil s tem v zvezi. Sije. Hvala lepa, dr. Brandolini. Hvala lepa. Po našem mnenju bi v vsakem primeru morali podpirati raziskovalne dejavnosti, ko gre za materijale in proizvodnje, tako da bi jih lažje potem na novo obdelali, jih reciklirali, ker bi s tem tudi podaljšali njihov življenjski cikl. Smiselno je podpirati tudi raziskave pri sistemih in obratih, ki se ukvarjajo z recikliranjem, z obdelavo. Učinkovitost teh sistemov je treba povečati. Predvsem pa je treba poskrbeti za vse te tokove odpadkov. Če bi te odpadke na novo obdelali, to je pomembno tako za prebivalce kot za operaterje, bi bilo to dobro. Te odpadke bi, naprimer, lažje uporabili v kontekstu recikliranja, ponovne obdelave, tudi v sežigalnicah, da jih ne bi odlagali zgolj na odlagališča. Lahko se uporabljajo naprimer tudi posamezni odpadni materijali iz čestinih naprav in tako naprej. Skratka, zelo pomembno je, da poskrbimo za ustrezno recikliranje in ponovno obdelavo odpadkov, da ne bomo odpadkov odlagali na odlagališča. Potrebujemo pa ustrezne načrte za to področje. V okviru teh načrtov pa moramo predvideti tudi izgradnjo obratov za vse faze v tem ciklu. Kajti zgolj na tak način bomo lahko tudi dosegli, dosegli cilje kružnega gospodarstva. Ja, veliko dobrih argumentov smo že slišali strani predhodnih govornikov. Lahko bi dodala zgolj par besed pri naložbah. Najprej bi morali vložiti več v bolj jasno zakonodajo z področja ravnanja z odpadki. To bi tistim državam članicam, ki potrebujejo več podpore, že pomagalo pri boljšem načrtovanju ravnanja z odpadki. Kot so rekli že prejšnji govorniki, vlagati je treba tudi v boljše tehnike zbiranja in razvrščanja odpadkov deliti bi morali najbolj uspešne tehnike drug z drugim, tudi ko gre za recikliranje. Zelo pomembno za nas je tudi, da več ulagamo v inovativen dizajn, v raziskave, pa ko, ko gre za dizajn za embalažo. Pri tem je treba upoštevati ne zgolj okolje, temveč tudi družbene potrebe, potrebe potrošnikov, embalaža je namenjena tudi zaščiti, ne zgolj temu, da se naredi neki izdelek privlačen. Ne bi smeli zanemariti naložb v izobraževanje. Potrošniki morajo biti vključeni v ravnanje za odpadke, še posebej, ko gre za boljše razvrščanje odpadkov. Osredotočiti bi se morali na šole. Morda bi tam lahko zagotovili dodatna sredstva, da bi mlade že od mladih nog izobraževali o tem in jih seveda bolj osveščali. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Gospa Bonafe? No, nekazo. Ja, bom izkoristila to priložnost, če že imam nekoliko bolj prijazno vprašanje imam. Mislim, da je ta predlog preveč plašen, ko gre za preventivno delovanje. To je, po mojem, njegova omejitev. Do leta 2025 naj bi zmanjšali prehrambene odpadke za 30 odstotkov. Se pa strinjam, da obstaja neka hierarhija odpadkov, ki jo je treba spoštovati. Prvi ambiciozen korak bi morali storiti prav na tej ravni. Zato se sprašujem in tudi vas. Sprašujem, ali je možno izbirati skladno z zakonodajo. Govorili smo o pametnih ciljih. Ali je pomembno, da opredelimo verodostojne cilje, ko gre za zmanjševanje odpadkov? Še gospod Flanagan. Če se navežem na zadnjo govornico, gospod Virginijo Jansenski pravi, da bi morali otroke in odrasle bolj izobraževati o tehnikah sortiranja odpadkov. To je do določene mere možno in izvedljivo, ampak glede na to, koliko različnih odpadkov naj bi razvrstili, je to za številne ljudi precejšna uganka, že ko gre za pločevinke, naprimer. Ne vem, operete neko stekleno posodoj, potem jo dobro brišete, voda steče in tako naprej. Ampak se vam ne zdi, da bi bilo bolj smiselno, da namesto izpiranja uporabimo biorazgradljive materijale pri proizvodnji embalaže, ker bi bilo s tem manj osnaževanja za okolje. Če bi imeli eno samo posodo, bi s tem unajesli manj zmede, pa tudi manj onesnaževanja. Zadnji komisar. Nikoli se nisem mislil, da ga bom želel videti ponovno tu, nazaj na svojem mestu, ampak on je rekel, da bi bilo bolj prepričljivo, če ne bi omaknili embalaže, ampak nadomestili zakonodajo tam, kjer ima vrzeli. Se pravi, celo zadnji komisar ne zaupa vsej tej kohorti ljudi. Hvala lepa. Besedo dajem našim gostom, da nakratko odgovorijo na ti dve vprašanji. Hvala, predsednik. Morda nismo najbolj primerni za to, da komentiramo verodostojnost in dosegljivost ciljev z kvantitativnega vidika. Se pa strinjam gospodom Flanaganom, ki je ravno kar povedal, da se je treba pomakniti pod toko navzgor. To je tisti korak, ki bi ga morali storiti. Ne bi smeli biti preveč omejeni strategijami za blaženje posledic. V prehodnem obdobju so sicer te strategije pomembne, potrebujemo to vrste mehanizme ampak vseeno se mi zdi, da ne bi smeli izpred oči izgubiti končnega cilja. Končni cilj pa je, da oblikujemo ustrezne izhode, ne pa da iščemo zgolj čim boljše načine za reševanje odpadkov in ostalih postranskih odpadkov, ki nastanejo. Mislim, da je to pomemben korak naprej pri krožnem gospodarstvu. Kurt. Gospod Kurt. Skepcija. Gnav. Obstajajo natančne raziskave o tem, kako se spreminja količina odpadkov, glede na to, kakšna je poprečna starost prebivalstva, gostost poseljenosti in eh, kakšna industrija je tam prisotna. To vse moramo obravnavati ločeno mislim, da obstaja cela vrsta dobrih pobud, zlasti na področju gospodarstva. Mm, gre za proizvodnjo z mm, čim večjo učinkovitostjo virov in manjšim, manjšo količino preizva, um, mm, proizvajanja odpadkov. Ne morem pa si predstavljati večje spremembe količine odpadkov brez eh, upoštevanja tudi demografskih značilnosti. Drugo vprašanje, kakovost recikliranja je odvisna od, tem, da, od tega, da čim prej, čim več odpadkov ločujemo. To dokazujejo tudi raziskave. raziskave. Uspeli bomo, če bomo ob tem ponudili potrošnikom nek eh, sistem, ki ga bodo razumeli, ki jim bo všeč. Eh, tudi v osebnih gospodinstvih je treba ločevati. No, mm, Sredotočiti se moramo tudi na izboljšanje recikliranja. Uh, Hvala za to dobro vprašanje o verodostojnosti ciljev To bi morali v prihodnje še nekoliko bolj podrobno preučiti, v zelo bližnji prihodnosti, preden se karkoli sprejme. Pri preventivi je bil postavljen samo en cilj, pa še ta nezavezujoč, šlo je za prehrambene odpadke. Cilj, ki se omenja, je 30 odstotkov, pa še to ni zavezojoč cilj. 30 odstotkov manj prehrambenih odpadkov, mislim, da je to izvedljivo. Tudi trajnostno kmetijstvo je pomembno. Pri krožnem gospodarstvu sem pogrešal trajnostno porabo hrane. Komisar Potočnik je to sicer pripravil, vendar tega dokumenta potem niso vključili, ker je naletel na blokado. Se pravi, zmanjšati je treba prehrambene odpadke v gospodinstvih in tudi v sami prehrambeni verigi. noi riteniamo innanzitutto che. No, govorimo o preventivi. Govorimo o predpogoju, pomembnem predpogoju, ko gre za ravnanje z viri. Mi zastopamo operaterje, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, se pravi, ko dejansko že pride do nastanka odpadkov. Uh, Učinkovita raba virov pomeni učinkovito upravljanje z viri, pa tudi učinkovito upravljanje s samim življenjskim ciklusom. Sicer bomo proizvajali odpadke, ki jih sicer ne bi. Pomembno je, da bolje načrtujemo tudi posamezne naložbe, sisteme zbiranja odpadkov, sisteme obdelave odpadkov. Bolj učinkovito moramo ravnati tudi z gospodarskimi viri, ki jih imamo na voljo za ravnanje z odpadki. Pri preventivi moramo v prvi vrsti verjeti v to, do sedaj se mi zdi smo zgolj načelno govorili o tem, ukrepi, ki smo jih izvajali na področju preventive, pa so bili vsaj do sedaj preveč skromni. Preventiva pomeni, da moramo resnično delati na ekodizajnu, da moramo opredeliti pravila, pomembna pravila, ambiciozna pravila, izvedljiva pravila, tudi ko gre za razširjeno odgovornost proizvajalcev morda bi lahko na tistem mestu tudi bolj natančno opredelili cilje. V Italiji že nekaj let trpimo zaradi gospodarske krize, predvsej se je zmanjšala količina odpadkov, verjetno tudi zaradi tega. Zaradi krize je prišlo do zmanjšane količine odpadkov Je pa res, da se je tudi BNP precej zmanjšal. Skratka, smo še daleč od tega, da bi sprejemali učinkovite ukrepe na tem področju. Najprej bi morali opredeliti cilje, še predtem pa bi se morali bolj natančno pogovoriti o posameznih ukrepih. Gospa Jansens. Hvala lepa. No, glede preventive, meni se zdi pomembna. Imamo tudi zelo dober poslovni primer na tem področju. Uporabniki embalaže in imetniki blagovnih znamk ne bodo plačali niti centa več za embalažo, tudi če gredo cene surovin gor. Dobavna veriga je pomembna v tem kontekstu. Države članice so tiste, ki skrbijo za dizajn posamezne embalaže tudi s tem, ko bolj pametno oblikujemo embalažo, lahko preprečimo nastajanje odpadkov, tudi na področju prehrambenih odpadkov. Skratka, cel marketinški sektor se ukvarja z preventivo na tem področju. Glede konkretnih ciljev z področja preventive, težko je to izmeriti, težko je zbrati vse podatke. Zato smo v trenutnem pregledu zakonodaje želeli več uložiti v recikliranje, se pravi, kako povišati cilje z področja recikliranja. Kot prvo moramo natančno opredeliti pragove, metodologijo, merske note, jasen okvir, zato da bomo bolje zbirali uporabljeno embalažo, jo bolje sortirali. To je z tega vidika tudi preventivni ukrep. Hvala lepa, pravočasno smo zaključili. Mislim, da lahko tudi zaključimo z današnjo javno predstavitvijo. Najlepša hvala strokovnjakom za vse te predstavitve. Hvala za vse odgovore na vprašanja. Naslednji sestanek odbora Envi bo potekal 27. januarja popovdne in devetindvajset cel dan. Hvala lepa in dober tek. Sí, sí, también.